osvetliti, vse te probleme rešiti in potem to, ta izziv ponuditi evropskim državljanom. Hvala lepa, gospa komisarka, s tem zaključujemo z razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo gospoda Franciska Sose Wagnerja o upravljanju interneta. Besedo kar takoj predajam poročevalcu. Štiri minute. Hvala, gospa predsedujoča. Poročilo, ki sem ga imel čast pripraviti skupaj s poročevalcem Senci, govori o predelitvi interneta kot globalnega javnega dobra oziroma dobrine. In sicer dobrine, ki je v interesu vseh in temeli na partnerstvu med javnim in zasebnim partnerju. Ne smemo imeti nadzora nobene državne ali regionalne oblasti ali organa, ki bi nadzoroval internet. Eno, eden glavnih pomislekov, ki jih izpostavlja to poročilo, je skrb za sodelovanje z organizacijo ICANN. To je zasebni organ, ki je ustanovljen po ameriški zakonodaju. Naloga, ki jo upravlja, pa je zelo zapletena in pomembna. Ohraniti je treba to nalogo, vendar pa je treba ta organ preoblikovati, temeljito prenoviti, zato da bodo evropske institucije bolj sodelovale v upravnih strukturah ICANN. -a. Njihova naloga pa je izjemnega pomena za izvajanje in zagotavljanje človekovih pravic in demokracije. Prav zato moramo zagotoviti ustrezne garancije, da ne pride do premajhnega nadzora. Prosti dostop do interneta in zasebne aktivnosti je treba zagotoviti. To ni le iluzija. Zato pozivamo k večjemu upravljanju, zato da se zaustavi zasebno cenzorstvo ali filtriranje sporočil, ki pridejo na internet. Omejitve, ki so bistvenega pomena, naprimer za zaščito mladoletnikov, je treba omejiti na tisto, kar je nujno potrebno. To mora biti tako v demokratični družbi. Držati se moramo načel sorazmernosti, tako kot jih je spostavilo sodišče Evropskih skupnosti in sodišče za človekove pravice. Dostop je treba omogočiti na učinkovit način, brez diskriminacije. Posebna prizadevanja morajo biti usmerjene v to, da pomagamo tistim, ki živijo v, na podeželju. Tudi v digitalni agendi, ki jo je sprejel Evropski parlament, govorimo o tem poročilu sem povdaril, da je treba slišati evropski glas jasno in glasno v IKANU in v drugih mednarodnih organih, ki se ukvarjajo s spremljanjem dogajanja na internetu, pa tudi v delovni skupini za upravljanje interneta. Treba je združiti zasebni in javni sektor, pa tudi civilne organizacije. Sestanek te organizacije bo potekal v Vilni septembra letos kjer bodo obravnavali aktivnosti tega organa. Na to sem zelo pozoren in zato sem predlagal kar nekaj sprememb organizacije in delovanja tega organa. Podpreti in spodbujati moramo načela Evropske unije, zlasti v skladu s členom 3 pogodbe. In to velja zlasti za države, ki imajo drugačne vrednote, kot jih imamo mi v Evropski uniji. Na internetu imamo velik ocean, ki nas lahko združuje v duhu svobode. Na koncu se želim zahvaliti še vsem kolegom, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila in tudi uradnikom komisije, ki so mi bili veliko pomoč. Najlepša hvala, da ste mi prisluhnili ob tej pozni uri. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa imamo kar nekaj govornikov v okviru postopka CatchDI. Najprej gospod Vos frau präsidentin! hvala lepa gospa predsedujoča pomen interneta se navezuje na temo o kateri smo govorili prej v zadnjih dvajsetih letih se je ta pomen zelo povečal celi novi eh, poslovni modeli so odvisni od eh, stalne uporabe interneta od neprekinjene uporabe interneta celi novi sektori gospodarstva so nastali tukaj potrebujemo tudi eh, Eh, pomembno izobraževanje na tem področju, prihaja do mm, pomembnega medosebnega sporazumevanja preko interneta eh, cel vrst drugih infrastruktur in zato potrebujemo pri nadaljem razvoju interneta tudi določeno pravico eh, soodločenja. Po drugi strani pa je svoboda interneta pogosto tudi predmet zlorab, ampak je pa to tudi pomembna uh, vrednota interneta in eh, ne smemo dovoljevati na spletu tistega, kar je mm, izmed spleta prepovedano. Eh, pomembno pa je, da samo regulacija poteka tako, kot je treba. Zaenkrat mislim, da temu ni tako. Pomembna je torej varnost eh, na eni strani in pa svoboda na drugi. To mora biti enovit koncept, koncept ne pa boj med dvema vrednotama, zato je pomembno, da smo vključeni v razvoj. Hvala, gospa Rojtova je na vrsti. Děkuji, paní předsedkyně. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovana komisarka. Doslej vlade niso sodelovali pri nadzoru interneta in samo regulacija oziroma samo regulacija, samostojni nadzor ni več dovolj. Država kot je Kitajska vidimo, da ne, ni prostega dostopa do interneta. In IKAN je podvržen kalifornijskemu zakonu. To pa ni spremljivo za Evropsko unijo. Zato je treba spremeniti notranje strukture upravnega odbora oziroma organa za nadzor interneta. Upravljanje interneta strani agencije Evropske unije verjetno ne bi bila dovolj fleksibilna rešitev. Potrebujemo ustrezen mehanizem za pritožbe na ikanu in mogoče preko arbitraže. Demokratična zastopenost je potrebna tudi strani uh, organizaciji končnih potrošnikov, ki doslej niso imeli dovolj besede pri tem. Upam, da bo Evropska komisija vse to upoštevala. Hvala. Doamna președinte, stimați colegi, am ajuns la momentul în care utilizarea internetului. Hvala, gospa predsedujoča. Raba interneta je nujna tako za državljane kot za podjetja. Z uporabo interneta lahko izkoristimo prednosti različnih storitev, in na internet lahko gledamo kot na javno dobro, na nekaj, kar je javna dobrina in zato naj bi bil dostop prost, brez omejitev. Zato moramo nadzorovati to tako, da bomo imeli prost dostop v vseh regijah v Evropi, tudi na podeželju v državah v razvoju. Na ta način bi zmanjšali digitalno ločnico, med Evropsko unijo in preostalim svetom. Obenem pa bi lahko in morali zagotoviti, da je internet varen, da se infrastruktura zaščiti pred kibernetskim kriminalom. Prizadevanje v tej smeri je treba povezati z drugimi zaščitnimi ukrepi, z dobrimi praksami, ki jih je sprijela mednarodna skupnost. Hvala lepa. E, Ogromno dziękuję. Chciałem pogratulować e, sprawozdania. Hvala lepa. Hvala za to poročilo, kaj ti ena ključnih vprašanj, ena ključnih vprašanj je perspektiva digitalne agende, ki bo v prihodnih letih zagotovila to, da bo vsak evropejec imel dostop do širokopasovnega interneta. Dejstvo je, da je vprašanje podjetništva tukaj ključnega pomena in eh, naše sodelovanje v IKANO mora biti nekaj temelji na partnerstvu in Evropska unija mora biti polnopraven partner, ki ima lahko vpliv na delovanje te institucije. Ključni, ključni interes je seveda svoboda in ten je ta obenem pa spoštovanje temeljnih pravic. Pomembna je tudi zaščita mladoletnih, pomemben element je tudi vprašanje, o katerem smo govorili že in sicer uh, igre na srečo na internetu. Številna vprašanja torej so, kjer se pojavlja uh, problematika temeljih eh, pravic in eh, vlade bodo tukaj skušale stvari zavirati. Zavirati pomeni pa je, da ima Evropska unija tukaj status partnerja v IKANU in da lahko uspešno sodelujemo pri delovanju te organizacije. Hvala, gospod Paska. Za slovo, važna pani predsedajuca. Hvala, gospod predsedajuče. Spoštovane kolegice in kolegi, nedvomno je, da je internet ogromen vir informacij. Gre za morje, za ocean informacij, ampak pogledajte si moramo, kakšna je vrednost teh informacij. Nekateri podatki so napačne informacije in ne služijo v dobro ljudem. Skupaj z internetom prejemamo v naša gospodinstva, v otroške sobe, pornografije in eh, druge informacije igre, ki niso, ne naredijo nič dobrega za naše otroke. Ampak, ko odpiramo ta trg, moramo vedeti, da so družine sposobne se zavarovati pred slabimi vplivi interneta. Tudi slabosti moramo, moramo imeti v mislih in to je povezano tudi z nadzorom institucijam, ki zagotavljajo ta dostop do interneta. Hvala lepa, gospod Tikal. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana gospa komisarka. Parlament je predlagal komisiji, da oblikuje možnost eh, pravega zastopanja Evropske civilne družbe v mednarodnih forumih o upravljanju interneta in tudi v organizaciji za standardizacijo interneta. Za Evropsko unijo je nujno, da se zaščiti ta infrastruktura in da je ta odporna proti kibernetski kriminaliteti. Komisija in države članice morajo povečati prizadevanja za to, da se zagotovi varnost kibernetskega območja v Evropski uniji. Menim, da je nujno, da sprememo dodatne ukrepe za dvigovanje ravni ozaveščenosti glede pristojnosti za boj proti kibernetskemu kriminalu in treba je zagotoviti enak položaj za vse zainteresirane strani. Podarila bi pomen varnosti elektronskih podpisov. Treba je oblikovati evropsko infrastrukturo, ki bo zagotovila čezmejno interoperabilnost in varnost na internetu. Treba pa je tudi dvigniti raven zaupanja v storitve in produkte, ki so na voljo na internetu. Treba je certificirati internetne strani. Hvala. Hvala in še na koncu komisarka Kres v imenu komisije. Thank you, eh, Hvala lepa, predsedujoča aktivni interes Evropskega parlamenta za to pomembno področje upravljanja interneta, mora utrditi in podpreti stališče Evropske unije v zadnjih letih. Razsežnost eh, javne politike, kar zadeva internet, je postala očitnejša in pomembnejša, kajti uporaba interneta se je povečala. In eh, torej eh, tudi njegovo upravljanje je postalo pomembnejše poročevalec. Eh, ki eh, se mu zahvaljujem in eh, vsi eh, kolegi si zaslužijo eh, dejansko priznanje, da so se lotili tako pomembnega javnega vprašanja s tem poročilom. Evropski parlament in Evropska komisija, gospa predsedujoča, delijo številne podobne eh, misli in cilje na tem področju. Ugotovili ste, ko sem eh, predstavila digitalno agendo za Evropsko unijo v parlamentu, da mnoge teme, ki se jih dotika to poročilo, se odražajo v. Eh, akcijah, ki so v ukrepih, ki so predvideni strani komisije. Moramo predvsem zagotoviti, da evropske vrednote so spoštovane, tako kot ste tudi vi eh, poudarili, in eh, da so ustrezno upoštevane v svetovnem, svetovni razpravi. In, gospa predsedujoča, moramo zagotoviti, da eh, interesi in pravice evropskih državljanov in podjetij so ustrezno upoštevane v mednarodnih pogovorih pri upravljanju te, eh, mednarodne, tega mednarodnega vira. Eh, zaradi tega bomo eh, vzpostavili dialog z mednarodnimi akteri na naslednjem srečanju IKANA, organizacije za dodeljovanje domen in imen v Bruslju ta mesec. Naj, se, naj upozorim tudi na pomemben dogodek letos in torej um, forum o internetnem upravljanju v Vilniusu septembra tega leta in moram reči, da s pričakovanjem tudi um, bom spremljala sodelovanje Evropskega parlamenta z ustrezno številčno delegacijo na tem forumu. In prav gotovo tudi predsedstvo pa um, bo moralo odločiti, kdo bo zastopan v delegaciji, ampak seveda imamo to privilegijo in privilegijo privilegij, da imamo gospoda Sozo Wagnerja, ki bo seveda tudi član te delegacije. Vaše aktivno sodelovanje v teh okvirih v zadnjih štirih letih je spodbudilo evropske vrednote in lahko se vam samo zahvalim, torej vsem vam, kot članom Evropskega parlamenta, za odlično sodelovanje med našimi institucijami. Pripričana sem, da bomo lahko nadaljevali po tej poti v tem duhu tudi na področju upravljanja interneta naj poudarim in naj se navežem na pripombe poročevalca, ko je bilo povedano, da dejansko smo odgovorni za to, da zaščitimo mladoletnike pred zlorabo interneta. Moramo združiti naša prizadevanja za to, da bomo uspešni in lahko vam zagotovim, da to ni enostavna naloga, ne zato, ker se ne zavedamo teh problemov, ampak zato, ker tisti, ki so sodeleženi pri teh eh, postopkih in pri teh procesih, so ljudje, ki se poslužujejo vseh mogočih eh, orodij. Ampak eh, Naj vam zagotovim še enkrat, ko si preberete akcijski načrt, da postavljamo varnost za upanje na prednostno mesto. Seveda imamo tudi celo vrsto drugih eh, pomembnih akcijskih načrtov in prednostnih nalog, ki so povezane s tem problemom, ki ste ga izpostavili. Mm, moram reči, da popolnoma soglašanja s tistimi, ki mislijo, da ikan, eh, da v ikanu eh, vloga Evropske unije ne sme biti podcenjena, mi moramo prevzeti našo odgovornost in izpolniti našo pomembno vlogo in seveda eh, z ozirom na velike nove izzive na ravni interneta moramo poštevati tudi negativne plati in moramo se torej lotiti vseh problemov, ki so prisotni. Toda, skupaj lahko storimo veliko več kot uh, vsak posameznik. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. In eh, na koncu naj še najavim, da naslednje zasedanje bo jutri, 15. junija 2010, od 9.